bene ci siamo tutti dobro predlagam da nadaljujemo komisar Stiljanides se je vrnil Zato bomo nadaljevali in sicer čaka nas tretja razprava o primerih kršitev človekovih pravic v skladu z 135. členom poslovnika. Govorili bomo o Maleziji, najprej nas bodo svoje govore podali avtori, začel bo gospod Korav. Izvolite. Hvala lepa, gospod.